Začenjamo z zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je izjava predsednika Evropskega sveta glede zaključkov Evropskega sveta za dne 28. in 29. oktobra in sicer o gospodarskem upravljanju. V dvorani pozdravljam predsednika Evropskega sveta, gospoda Hermana Van Rompuja in predsednika Evropske komisije, Josea Manuela Barusa. Z nami so tudi predstavniki belgijskega predsedstva in številni predstavniki kolegija komisije. Rad bi začel z zasedanjem in sicer z uvodno izjavo Hermana Van Rompuja, predsednika sveta. Gospod predsednik, dragi kolegi, Sestanek Evropskega sveta 28. in 29. oktobra se je osredotočil na gospodarsko upravljanje Evropske unije. Šlo je predvsem za poročilo delovne skupine o gospodarskem upravljanju. To poročilo je svet podprl. Dogodki, predvsem na Irskem, so izpostavili pomembnost tega poročila in pa mehanizmov, ki smo jih sprejeli. Zahvaljujem se za hiter odziv finančnih ministrov pretekli teden. Naj povdarim, da to kaže na odločnost, da zavarujemo stabilnost evra. Evropska unija in evroobmočje potrebujeta nov program o katerem se bomo pogajali, kar zadeva Irsko z vlado Irske in pa z mednarodnim denarnim skladom. Glede na značilnosti Irske bi ta program moral omogočiti novo gospodarsko rast in pa socialno kohezijo. Sedaj citiram pobude evroobmočja. Delovna skupina je pripravila pregled naših delovnih metod. Pregledala je prioritete in odločitve na tem področju. Ugotovili smo, da obstaja ravnotežje med evropskim okvirom, kjer se želimo izogniti velikemu neravnotežju znotraj Evropske unije na davčnem in finančnem področju, in med svobodnim odločanjem vlad, ki morajo imeti možnost, da same določajo, kako bodo denar razporejale. Vsaka država članica mora upoštevati finančne in davčne odločitve Evropske unije kot celate. Hkrati pa želimo tudi omogočiti državam članicam, da odločajo same. Okrepiti želimo evropsko raven in na ta način preprečiti nova tveganja. Vse to je tesno povezano z predlogom Evropske komisije. O tem sem se dvakrat pogovarjal z predsedniki skupin v Evropskem parlamentu, pa tudi z predsedniki pristojnih odborov. Kratko pojasnilo. Nekateri pravijo, da so razočarani, ker nimamo več avtomatizmov pri sprejemanju odločitev. Ravno to je tisto, kar predlagamo. Svet in sicer svet, ki je potekal v okviru pogodbe, bo odločal z večino, kar pomeni, da bo predlog komisije sprejet, razen če bo kvalificirana večina glasovala proti. Pred nekaj tedni so bile določene države članice, so določene države članice nasprotovale eh, tej, temu predlogu glede glasovanja z večino. Ampak sedaj je prišlo do pravega preobrata. Države članice se morajo zavedati, da njihove odločitve vplivajo na celotno Evropsko unijo. To je tisto, kar smo se naučili iz krize. Političen okvir, o katerem govori delovna skupina, želi doseči soglasje. Sedaj ga je potrebno prenesti v zakonodajno besedilo. O tem se morajo dogovoriti vse tri inštitucije - svet, komisija in parlament. In sedaj še tretji in zadnji element delovne skupine. To vodi tudi že k zaključkom delovne skupine. Predlagamo krizni mehanizem, ki bi omogočil ohraniti finančno stabilnost evroobmočja kot celote. Vse države članice so se strinjale glede tega in strinjale so se tudi, da je potrebna le majhna sprememba pogodbe. Naj povdarim še, da delo na področju pakta stabilnosti ne obsega zgolj kaznovanje držav članic in osredotočanje na pretekle napake, gre za veliko širši okvir. Gre za to, da izboljšamo strukture Evropske unije na področju rasti in pa gospodarstva. To je tudi v osrčju strategije 2020, ki jo je svet sprejel v začetku tega leta. Potrebno se je bolj osredotočiti na strukturne faktorje, ki ovirajo našo gospodarsko rast. To bo glavni cilj sestankov Evropskega sveta februarja in marca prihodnje leto. Evropski svet se je nakratko pogovarjal tudi o proračunskih vprašanjih. Temu nas je spodbudil tudi govor vašega predsednika ob začetku zasedanja Evropskega sveta. K temu se bomo vrnili decembra. V tem trenutku naši zaključki pravijo le, da je nujno potrebno, da proračun in pa večletni finančni okvir odsevata stanje v državah članicah. Pri tem je potrebno spoštovati vlogo posameznih inštitucij in to poudarjam, in Evropski svet bo pri naslednji seji razpravljal o tem, kako bi lahko ustrezno oblikovali porabo na ravni Evropske unije. Naj povdarim, da seveda sprejemamo novo vlogo Evropskega parlamenta glede na Lizbonsko pogodbo. Odločitev glede proračuna za leto 2011 mora sprejeti svet ministrov in pa Evropski parlament. Kot predsednik Evropskega sveta pa pozivam vse strani, da nadaljujejo s svojim delom in da dosežemo kompromis glede proračuna za leto 2011 in sicer kar se da hitro. Pri tem je potrebno upoštevati različne elemente in seveda tudi spoštovati pogodbe. Dragi kolegi, ta Evropski svet je pripravil tudi skupno stališče glede pomembnih mednarodnih dogodkov v prihodnosti. To velja za vse eh, svete. Šlo je recimo za podnebno konferenco v Cancunu in tako naprej. Kar zadeva G20, ki je seveda že potekal, smo se dogovorili glede prednostnih nalog, ki so jih potem zagovarjali predstavniki Evropske unije in predstavniki držav članic Evropske unije, ki so članice G20. Tukaj gre za kapitalske zahteve in pa za reformo mednarodnega monetarnega sklada. Vse to je bilo mogoče zgolj zaradi konstruktivnega pristopa tudi ze strani Evropske unije. Odrekli smo se dvema sedežema samo zato, da bi dosegli kompromis znotraj G20 kar zadeva mednarodno gospodarsko politiko, je bilo ozračje precej napeto pred vrhom G20. Vendar pa je bila opravljena prava analiza in doseženi so bili ustrezni rezultati. Leta 2011 pa bo izvedena nova ocena. V tem trenutku se moramo dogovoriti glede politik in pa dejanj v prihodnosti. Kar zadeva podnebno konferenco v Cancunu, je Evropska unija pripravila pogajalsko stališče. Od Köbenhavna lansko leto se je zgodilo veliko, sprednjih je bilo veliko neformalnih, pa tudi formalnih odločitev. Cancun bo najbrž le umestni korak v boju proti podnebnim spremembam. In na zadnje še bilateralna srečanja. Evropski svet je razpravljal o prednostih za prihodnje bilateralne vrhe in sicer z ZDA, eh, Rusijo, Indijo in Afriko. To je še prav posebej pomembno za predsednika Barosa, pa tudi za me. Ob takšnih dogodkih ne moreva govoriti zgolj v imenu Evropske unije, ampak v imenu vseh 27 držav članic. To so torej zaključki Evropskega sveta. S tem zaključujem kratek povzetek Evropskega sveta, ki je potekal pred skoraj da enim mesecem. Na vsak način bom nadaljeval z obveščanjem voditeljev političnih skupin v Evropskem parlamentu o tem, kaj se je zgodilo na srečanjih Evropskega sveta in veselim se že tudi vaših odzivov. Najlepša hvala. President. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, za vaš govor. Sedaj pa prosim predsednika Barosa, da poda uvodno izjavo. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, če je teden dolgo obdobje v politiki, potem je mesec še toliko daljši. Veliko se je zgodilo, še prav posebej na Irskem. Potrebno je storiti veliko, da bi zaščitili finančno stabilnost Irske, evroobmočja in pa Evropske unije kot celate. Dva mehanizma, ki smo ju sprejeli v maju, sta učinkovita in lahko pomagata v tej situaciji. Irska se srečuje z specifičnimi problemi in ta mehanizma omogočata ustrezen odgovor na te probleme. Irsko gospodarstvo moramo popeljati nazaj v trajnostno rast. Temeljiti mora na tistih elementih, ki predstavljajo pozitivne točke irskega gospodarstva. Naše celotno upravlja, gospodarsko upravljanje se je v tem času spremenilo. Predsednik Van Rompuy je predstavil izide delovne skupine, ki so zelo pozitivni. Tudi Evropska komisija je veliko prispevala k tem zaključkom. Podala je proračunske predloge in prispevala tudi k drugim vidikom gospodarskega upravljanja. Potrebujemo večji finančni nadzor in pa boljšo davčno usklajevanje to sta predloga komisije. Že večkrat sem povdaril, da potrebujemo novi finančni ukvir, kar se da hitro, zato me veseli, da je Evropski svet podprl naš predlog za hitrejši postopek in da so se odločili, da naj bi bili predlogi komisije sprejeti eh, hitreje kot v preteklosti. sedaj pa je seveda počaka, potrebno počakati na to, da bodo eh, potekali običajni zakonodajni postopki. Temu se ne moremo izogniti. Evropska komisija je zmeraj želela okrepiti finančno stabilnost v evroobmočju in Evropski uniji. Prepričan sem, da bomo imeli stroga pravila, ki bodo temeljila na skladnosti. Potrebujemo učinkovit finančni okvir, ki nam bo omogočil, da se odzovemo na makroekonomska neravnotežja. Poleg tega se moramo osredotočiti na trajnostno rast, ki je nujno potrebna za ustvarjanje novih delovnih mest in za dobre življenjske pogoje za naše državljane. Pri tem so novi mehanizmi pomemben del sestavljanke. Trenutni mehanizem eh, se bo iztekel leta 2013 Zaradi tega potrebujemo nove finančne mehanizme, ki bodo, skladno, ki bodo ustrezali stvarnosti. Evropska komisija je že začela z pripravami za nov finančni mehanizem za evroobmočje. Ta mehanizem pripravljamo v tesnem sodelovanju z predsednikom Evropskega sveta in ta mehanizem je le del prizadevan za okrepitev evroobmočja in Evropske unije če tudi bodo ta mehanizem financirali proračuni držav članic Evropske unije, bo to mehanizem Evropske unije, zaradi tega bo neodvisen in nepristranski, zato bo skrbela Evropska komisija. Trije pomembni elementi sestavljajo ta mehanizem. In sicer bomo vključili tudi privatni sektor, osredotočili se bomo na makroekonomske kazalnike in poskrbeli bomo za to, da bo vse, kar bo sprijeto na področju privatnega eh, sektorja, izvedeno šele po letu 2013. Potrebna je sprememba pogodbe, da bomo lahko uvedli ta mehanizem. Ko smo sprejeli Lizbonsko pogodbo, nismo pričakovali, da bodo tako hitro predlagane spremembe te pogodbe in zavedamo se tudi tveganja, ki je s tem povezana pri Evropskem svetu in že predtem sem dejal, da ne smemo sprejemati sprememb pogodb, ki bi spreminjale način glasovanja v svetu. Zaradi tega bo sprememba pogodbe zgolj kirurška. Potrebujemo tudi, kar se da, enostaven postopek. Zaradi tega mislim, da ne bi smeli povezovati tega mehanizma z drugimi mehanizmi dogodki in predlogi. Vse, kar se dogaja, se ne dogaja v neke vrste vakumu. G20 in mednarodni dogodki predstavljajo del naših prizadevanj. Pri naslednji razpravi bomo govorili o vrhu G20, zato se zdaj naj nakratko osredotočim na vrh Evropske unije in ZDA v Lizboni ta vrh je bil osredotočen in prijeten. Skupaj z predsednikom Van Rompojem sva se z predsednikom Obamo pogovarjala o ustvarjanju novih delovnih mest, o gospodarski rasti, o globalnih oziroma mednarodnih reformah, ki so potrebne in tako naprej. S tem sodelovanjem želimo nadaljevati v okviru čezatlantskega foruma. Poleg tega je bilo na dnevnem redu še veliko drugih elementov. Evropska unija bo lahko dosegla svoje cilje le, če se bo osredotočila na vsa politična področja. Osredotočiti se moramo na partnerstva, ki jih imamo z vsemi eh, ključnimi mednarodnimi akterji. Poleg tega se moramo osredotočiti na vse ravni in sicer na državno, evropsko in pa mednarodno raven. Vsekakor pa bomo veliko bolj uspešni, če bomo lahko dosegli soglasje znotraj Evropske unije. V povezavi s tem sem zaskrbljen zaradi odločitve, ki je bila sprejeta pred kratkim in ki ni pomagala k okrepitvi našega stališča. Mislim, da je naše stališče glede gospodarskega upravljanja dokaz, da lahko z enotnostjo okrepimo Evropsko unijo in njen položaj v svetu. To je pomembno za naše državljane, ampak jasno nam mora biti, da potrebujemo močno politično voljo. In sicer ne zgolj v evropskih inštitucijah, ampak tudi v vseh državah članicah. Zato moj današnji poziv. Potrebujemo več koherence, potrebujemo več skladnosti. Najlepša hvala gospod predsednik Paroso, sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej Jozef Dol v imenu Evropske ljudske stranke. Spoštovani gospod predsednik, drage kolegice, dragi kolegi, kot sem eh, včeraj prebral v časopisu, je 70 odstotkov francozov mnenja, da je kriza še pred nami. In mislim, da bi eh, druge javnomnenjske raziskave v Evropi pokazale podobne rezultate. Odzvati se moramo na to vrstno zaskrbljenost naših državljanov, eh, kajti oni so nepotrpežljivi zaradi počasnosti in kompleksnosti evropskega odločanja. In eh, mnogi, s katerimi govorim, pravijo, kaj pa delate, kaj pravzaprav dela Evropa za me, za mojo družino, ljudi je strah in hkrati pa vidim, da vedno več politikov, vedno več eh, dežel eh, do te plenarne eh, dvorane izkoriščajo to zaskrbljenost, ta strah in ta populistična prizadevanja ki spodkopavajo našo politiko, eh, so zelo težavna. Eh, mislim, da ne bomo mogli eh, tukaj rešiti vseh problemov Evrope in sveta. To je naloga političnih parlamentarnih skupin, da se soočajo z temi strahovi in da se zoprstavijo tem populističnim prizadevanjem. Rešitev ni v protencionizmu, nimamo enostavne rešitve za to krizo. Ni enostavno zamrzati zamahniti z roko in reči, ja, potrebna je solidarnost. Eh, mi eh, moramo gledati na naše države v okviru globalizacije. Eh, živimo v kriznih časih, nimamo veliko partnerjev, videti moramo, kaj se dogaja na Irskem. Gre za to, da se iz tega kaj naučimo, kaj ti težave, ti težave. Eh, dežele niso povezane samo z eh, njenimi bankami, ampak tudi z davčno in gospodarsko politiko trenutne vlade, ki poteka že nekaj let. Eh, keltski tiger z vsem svojim uspehom, z nenavadno obdavčitvijo, z relativno majhno bančno politiko, Eh, ta eh, tiger eh, se sedaj se suva skupaj z nepremičninskim mehurjem. Banke so pred kolapsom. In celotni bančni sistem Eh, torej eh, problem obsega 660 eh, milijard evrov, to je več kot brutodružbeni proizvod. In sedaj prosi država za evropsko solidarnost in to je tudi dobro tako. In kot je že rekel komisar, pomoč, ki naj bi jo Irska koristila, bo pomembna za stabilnost celotnega evroobmočja. območja. Eh, ta stabilnost, ta solidarnost, eh, ki bo sedaj koristila Irski. No, tu se moramo vprašati, ali je Irska sama to tudi prakticirala. Eh, kako pogosto so države članice same poskušale približati davčno politiko druga drugi. In uh, to vidimo danes uh, na obnašanju evra. Vedno so ene in iste države, ki so se temu zoprstavile. Uh, nikogar ne želim tukaj uh, ožigosati. Uh, ampak večkrat sem v tej dvorani rekel, eh, da je kriza vedno tudi priložnost, da se stvari spremenijo in pri tem nas ne sme biti strah, da bi spremenili svoje navade, če ugotovimo, da letje niso dobre. Odločitev eh, Evropskega sveta, ki je bila sprejeta pred nekaj tedni, pa tudi vrh v Seulu, no vse to gre v pravo smer, vendar ne dovolj daleč. Eh, ta pomankljiva zavest eh, glede sodelovanja, eh, vse to nas mora nekoliko stresti, eh, kajti samo tako se lahko borimo z oper neravnovesja na finančnem trgu. To vemo vsi in pri vseh teh temah države niso sposobne najti odgovora in se soočiti z strahovi evropejcev. Eh, in eh, mi vsi moramo sprejeti odločitev. In če nas je kriza nekaj naučila, eh, potem tem to pomeni, da včerajšnje rešitve niso nujno rešitve za jutri. Ni nujno, da vedno eh, nekaj ukrepamo v eh, zadnjem trenutku, ampak moramo stvari že preventivno ustrezno oblikovati. Pozivam evropske inštitucije in vlade držav članic, da potegnejo politične nauke iz te krize in da eh, ne demonstrirajo samo solidarnosti. Eh, to ni nikakršno vprašanje boja med parlamentom in svetom, to je uporaba eh, pogodb, to je solidarnost, delovati moramo z roko v roki, to je sporočilo, ki ga želim posredovati, kajti samo to je lahko izhod iz krize. Hvala. Uh. Next speaker, Mr. President Martin. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Šulc v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsednik. če slišimo govoriti predsednika sveta, potem je ton drugačen kot pa pri predsedniku komisije. Predsednik sveta nam je podal poročilo eh, in tu lahko pridem eh, samo do zaključka Ales Izi. Eh, vse prijetno, prijazno. Če poslušam gospoda Baroza, če dovolite, citiram en stavek. Eh, prispevki, ki smo jih slišali v preteklih tednih, niso prispevali k večji koherentnosti. To pravi eh, predsednik eh, komisije o svetu. Vi pa nam ga predstavljate, kot da je vse v soglasju. Ne, realnost v Evropi je drugačna. Realnost v Evropi je videti tako, da EU razpada na tri dele. Eh, nemško-francoski direktori, preostanek evroobmočja in preostanek eh, držav, ki ne sodijo k eurozoni z posebnim položajem Združenega kraljestva. Eh, in to je realnost v Evropi in posebno dobro si je pogledati to, ta posebni položaj Združenega kraljestva. Merkel, Sarkozy skupaj v sliki z Cameronom. In to se glasi, potrebna je revizija eh, pogodbe za pakt stabilnosti. Ok, pravi Cameron, to za mene ni eh, enostavno, kaj to ima eh, svoje poslance, ki tega nočejo in potem bi dobili drugačen proračun. Potem eh, gospod Merkel in gospod eh, Sarkozy pravita, no ja, v redu, pa bomo delali tako. Eh, to je realnost v Evropi z duhom skupnosti eh, to nima ne le nič opraviti, ampak je to ravnanje, eh, ki uničuje koherentnost v Evropski uniji in eh, bo trajno uničilo Evropsko unijo. Bojim se, da imajo nekateri interes za tem, ki aplaudirajo in sedijo tudi tukaj. Tisti, ki ne želi, Eh, da eh, ti ljudje odločajo bodoče na tej celini, mora Evropo spraviti v drugo smer. Ja, ja. eh, poskušam nadaljevati. Kolega se vedno zelo lahko razburi. Reforma pakta stabilnosti bo odvisna od soglasja ene države, ki sploh ni članica evrskega območja. Gospa Merkel se približuje reviziji pogodbe v situaciji, ko nihče v tej hiši ne ve, kaj se pravzaprav dogaja na Irskem. In ne vem, eh, če bo revizija pogodbe eh, na Irskem šla eh, tako gladko mimo, kot se to sliši na sestankih Evropskega sveta. Gospa Merkel pravi, potrebno je vključiti zasebni sektor o privatnem sektorju na Irskem naslavljam vprašanje na vas. E, kako so lahko irske banke prestale stres test? Ali nam to lahko poveste? Ravnanje gospe Merkel, e, to je stres test za evro. E, povedal vam bom, kaj se pravzaprav dogaja. Vključevanje zasebnega sektorja je dobro, to je pravilno v Evropskem parlamentu eh, smo imeli pravzaprav eh, sklep, eh, da bi uvedli vse evropski transakcijski davek. Pri, na vrhu G8 so nakratko govorili o tem, potem so pa rekli ne transakcijskega davka ne želimo, potem pa so rekli v redu, pa naj bo popovdne ob kavi. Eh, potem so pokopali transakcijski štojer. Če bi obstajalo vključevanje zasebnega sektorja, eh, ki bi veljalo za ta zasebni sektor, potem je to to. Eh, sedaj pa govorimo o tem, da Združeno kraljestvo tega ne želi. Ja, ali je Združeno kraljestvo tisto, ki odloča vsem v Evropi? Kako bi bilo, če bi naprimer z transakcijskim davkom začeli na evrskem območju in če bi rekli, torej pred predsednik eh, prekinja govornika. Eh, govornik pravi, da bo takoj zaključil. Eh, želim povedati samo še eno stvar za zaključek. Ja. Ja. Das mal. Še enkrat bom ponovil in sicer en narod, ena država, en vodja. To je bila pripomba tega človeka. Mr. President. Eh, predsednik prekinja govornika, pravi, da je njegov čas minil in da naj svoj govor počasi zaključuje. Ja. Ja. ja Gospod predsednik, končal bom. Eh, ta, če ta kolega uh, Eh, tukaj teka po dvorani in to govori, potem bom rekel samo eno. Ljudje, ki so to eh, govorili eh, v Nemčiji, so ljudje, proti katerim duha se borim. Hvala. You, Hvala lepa. Gospod Dol, izvolite. Gospod predsednik, tega ne morem sprejeti, kar je bilo pravkar povedano. Uh, nahajamo se v demokratičnem obdobju, uh, imamo demokratične vlade, um, se op prosim, če se opravičite čisto formalno, kaj ti sicer bomo vložili pritožbo. Eh, so ljudje, ki so jih tožili že za manj. To ni normalno. C'est tout juste, c'est tout juste qu'il n'a pas rajouté et on met les camps de concentration pour régler le problème. Eh, manjka samo eh, še to, da bi govorili o koncentracijskih taboriščih in potem bo problem urejen. Uh, uh, Drage kolegice in kolegi, moramo nadaljevati. Samo trenutek, prosim. Sicer bom to upošteval, to bom absolutno upošteval. Ne dvomite, to bom upošteval. predsednika mora pozvati k a, eh, pač disciplini vsi, vse, ki kršijo disciplino v tej eh, dvorani oziroma ki a, eh, kršijo deveto pravilo našega poslovnika. In torej, dragi kolega, bi vas prosil, da se opravičite pred to dvorano, pred to skupščino. Expressed by Herr Schulz. Misli, ki jih je izrazil gospod Šulc, eh, so dejansko nedemokratične. On je nedemokratični fašist. Well, uh, well, uh, uh, we, we some... Kolegice in kolegi, pričakovali smo pa pomoč drugačno razpravo. Jaz bi si želel, da ne preusmerjamo te razprave na tak način. Torej, dragi kolega, bi vas prosil da eh, dejansko eh, pridete na sestanek z mano in eh, odločali bomo o naslednjih korakih, ki jo vas bodo zadevali. Sorry. Oh, Nemogoče je razviti razpravo v takem ozračju. Kolega, kot vidite, je dvorana protestirala. Opro, opozarjam vas, da skupščina eh, nasprotuje vašemu obnašanju in je eh, izrazila svoj eh, odločni protest. So, it is a article number... Torej, v skladu s členom uh, 151, točka 3, naj to preberem. To bom storil v svojem jeziku. Poslanec, ki zaprosi za besedo, da bi podal osebno izjavo, govori, če se mo motenje nadaljuje o ali ob novi kršitvi reda, lahko predsednik kršitelju vzame besedo in gre ga da za preostanek seje od stranici seje dvorane. Generalni sekretar ne mudoma poskrbi, da se disciplinski ukrep izvrši s pomočjo pristojnega osebja in če je to potrebno, varnostne službe parlamenta. Kot veste ste večina poslancev v dvorani, ne more sprejeti vašega obnašanja, zato vas prosim, da zapustite dvorano v tem trenutku, prosim. E, e, Kolegice in kolegi, lahko razpravljamo, lahko izražate mnen svoje mnenje, ampak ne smete motiti drug drugega, ne smete se žaliti, kajti moramo ohraniti eh, disciplino v naši dvorani. Naslednji govornik na vrsti je gospod Giver Hofstadt eh, v imenu skupine Alde. Izvolite. Eh, gospod predsednik, E, mislim, da je to, kar se je pravkar e, zgodilo, e, dokaj težavno, kajti in mislim, da bi se poslanske skupine morale odzvati. Vse poslanske skupine razn zadevnega poslanca bodo prav gotovo zauzele svoje stališče in poskrbele za to, da se nekaj takega ne bi več dogajalo. Mislim, da je izjava gospoda Davla glede Irske in predstavuje celotno analizo, da je to točno. Ampak, Jozef, eh, dovoli, dovoli, da ti povem, eh, če bi na začetku krize oblikovali eh, reševalno akcijo za banke, Eh, tako kot je to um, predlagala komisija države članice, pa so to zavrnile, do takih problemov za Irsko sploh ne bi bilo prišlo. Oktobra 2008 je bilo to zavrnjeno, rečeno je bilo, da to sploh ni potrebno. V Nemčiji bi imeli dovolj denarja, da bi rešili te probleme. Zdaj pa smo videli, kakšne rezultate je to imelo. In uh, že tedne dolgo eh, ti problemi obstajajo, napetosti obstajajo. Eh, upam, da bo eh, evrska stabilnost zopet vzpostavljena. Zato pa se moramo soočiti z današnjimi dejstvi. Zato moramo zelo resno imati to, kar je predsednik centralne banke povedal včeraj, na včerajšnji razpravi ni bil. Gospod Triše je povedal nekaj zelo pomembnega. Svežen ne zadošča za to, da bi znova vzpostavili stabilnost evrskega območja. In zato imamo v parlamentu posebno odgovornost, zato ker imamo poblastilo za soodločanje na vseh teh področjih. In to moramo jemati zelo resno. Kaj ti? problem de facto obstaja v tem, da po vsem svetu ni niti ene same vlade, eh, ki eh, bi za skupno monetarno eh, in politično akcijo to lahko urejevala. Mislim, da to. Um, tudi na našem evrskem območju zelo težko oblikujemo eh, enotno politiko. Eh, tu moramo igrati našo vlogo in to je sklep, ki ga je treba potegniti iz eh, tega. Iti moramo preko odločitev sveta in tudi preko odločitev komisije, gospod Ren. Prav moramo dati gospodu Trišeju, kajti gospod Trišej je odgovoren za stabilnost evra. In on eh, prosi eh, parlament in druge organe, da se ta svežen okrepi. In finančne trge lahko stabiliziramo samo, če vse eh, to, te sankcije avtomatiziramo. Potrebujemo evrska posojila, kajti sicer bodo obrestne marže med Nemčijo in Irsko Nemčijo in Grčijo ne bodo izginile. In to bi eh, bil učinkovit vir financiranja za te države, eh, da se ne morejo odmakniti paktu stabilnosti in potrebujemo tudi realno gospodarstvo, ki spodbuja investicije. Eh, če eh, nemška vlada sedaj postavlja eh, zahtev, Tevo, danes se spremeni 136 eh, člen pogodbe, potem lahko rečemo v redu, pa bomo to eh, spremenili. Uh, v členu 136 eh, moramo eh, v bodoče vključiti tudi e, gospodarsko upravljanje, avtomatične sankcije in sprememba pogodbe, ki je pred nami, bi morala biti eh, neke vrste prilika za bodočo stabilnost evra. Eh, potrebujemo ustrezno gospodarsko upravljanje v Evropi v evrskem območju. Hvala. Hvala, predsednik. Naslednja govornica v imenu zelenih, ne modra kartica. Predsednik eh, Verhovšta, ste pripravljeni odgovoriti na to vprašanje? Ste pripravljeni odgovoriti na to vprašanje? Izvolite potem. Gospod Darmus eh, je dvignil modro kartico. in the event that the commission gets the economic governments which Torej, če bo komisija dejansko oblikovala gospodarsko upravljanje, za katerega se potegujete, ali potem mislite, da komisija vedno sprejema prave odločitve? Ali to mislite? Oh, I think, I think I have more confidence res mislim tako. Jaz res verjamem v sposobnosti Evropske komisije, da sprejema tudi morebitne ukrepe proti državam članicam, ki ne spoštujejo pakta stabilnosti, kot pa same vlade v posameznih državah. Bil sem dolgo let v ministerskem svetu in nikoli nisem ugotovil, da bi eno držav s prstom pokazala na drugo in rekla, niste, niste spoštovali pakta stabilnosti in rasti. Recimo, takrat, ko je prišlo v primeru Nemčije oziroma v primeru nekaterih drugih držav, ki niso poštovali pankta eh, stabilnosti in takrat ni prišlo do nikakršne kazni. In dejansko zato mislim, da Šuman, torej eh, komisija, mora voditi to vrstno plat. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Madlener. Eh, postopkovno vprašanje, če sem pravilno razumel. Um, ne, nisem se mogel oglasiti. Uh, Eh, ko ste odstranili kolega iz dvorane, protestiram zoper to, eh, da poslovnik ni bil ustrezno spoštovan. Eh, gospod Šulc, takrat ste gospoda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 sem vas prosil, da, da, tudi, da se pogovorimo tudi z vami o nekaterih točkah. To je bila osebno sporočilo, izrazil sem vam svoje stališče in vi veste vse v zvezi z mojim stališčem. Z tega zornega kota bi prosil tudi vas, kolega, če imate kakšne dvome v zvezi z mojo odločitvijo, da stopite k meni. Naslednji govornik v imenu zelenih je gospa Rebeka Hans, sopredsedujoča v skupini zelenih. Herr Präsident, eh, gospod predsednik, gospe in gospodje. Težko je eh, govoriti v tako eh, nabiti atmosferi. Mislim, da je to tudi deloma izraz položaja, v katerega bi lahko zašla Evropska unija, če ne bomo skrbneje in odločneje oblikovali evropske politike. Moje mnenje je to. Ehm, Martin Šulc, eh, ne gre za eh, to spremembo pogodbe, eh, ki jo Nemčija želim potrebuje, kajti kriza ni naravna katastrofa. Problem je, da Evropski svet, zlasti predstavniki velikih dežel v Evropskem svetu, niso več sposobni v tej krizi poskrbeti za to, da bi bruselska srečanja izžarevala pozitivno negativnega uh, eh, duha, uh, da, bi to pres, da bi bila to iskrica, ki bi preskočila na Evropsko unijo. Eh, ta proevropski duh se izjemno hitro izgublja. In Nemčija je država, ki je tako močno profitirala zaradi te solidarnosti. In žal ni več eh, možno imeti debate, ki je ne bi zaznamoval egoizem. Eh, dobro bi bilo preiti eh, v razpravo o tem, zakaj je pravilno, da so države svoje osode tako tesno povezale med seboj. In zakaj svetu gospod Rompoj ne uspe več eh, in to je tudi podaril gospod Dal, torej zakaj vam eh, ne eh, uspe pojasniti državljanom, da edino skupaj lahko izidemo iz te krize. Torej pomankanje tega duha, to je eden naših problemov. In drugič, manjka tudi poštena politična izjava o tem, da ne moremo rešiti vsakega grka in vsakega irca, eh, ampak da mi rešujemo banke od primera do primera. In da Irska ni samo irski nujni eh, primer, ampak je hkrati to tudi eh, nemški in britanski nujni primer, če tudi tega ne želijo slišati. In ta poštena izjava, mislim, da je osnova za to, eh, da bodo državljanke in državljani eh, verjeli eh, in se strinjali s tem, o čemer se sklepa v Bruslju. In še tretjič, gospod Ferhofštad ima, mislim, da prav. Gospodarsko upravljanje je to, kar mora sedaj dobiti obliko in to vedo vsi. Eh, in komisija in rad pogosto izjavljata, eh, da bosta čim prej eh, dosledno poduzela potrebne korake. In takrat se pri meni oglasijo alarmni zvonci, kajti ta proevropski duh solidarnosti manjka in zato. Eh, ne pride do teh potrebnih integracijskih eh, nujnih korakov. Eh, ena stvar je sedaj govoriti o davčnem dumpingu na Irskem, da se mora nekaj spremeniti. Kako je, se glasi drugo vprašanje? Ehm, kdaj to želimo, je drugo vprašanje. Skupaj pa morajo države članice uskladiti med seboj svojo davčno politiko, sicer ne bomo mogli dobro sodelovati v Evropski uniji. Eh, obstaja razprava, ki ne smemo eh, jemati zlahka. Eh, in sicer vključevanje upnikov, prestrukturiranje dolgov, tudi med tistimi, ki so krizo neposredno povzročili. Povedati vam moram, da zelo težko presojam o tem, kaj je pravilno in kaj je napačno. Eh, Španija in eh, Portugalska eh, sta tudi v slabem stanju. In samo vprašanje časa je, da boste prosili za pomoč vključevanje eh, upnikov sedaj? To je vprašanje. Ali pa če morda ni bolje reči, eh, da um, želimo to gospodarsko upravljanje, da želimo močno regulacijo bančnega sektorja, želimo davek na finančne transakcije um, in vendar pa predsednik prekinja govornico. Hvala, gospa.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 Torej, obravnavljamo dve zelo pomembni temi danes in to se odraža tudi v mojem okrožju. Moramo namreč ugotoviti, kako se Evropska unija spoprijema z razmirami v, na Irskem in kako se loteva vprašanje Evropskega proča, proračuna. Dejansko vsi moji voljivci eh, cenijo stabilno euroobmoče. To, da eh, moramo imeti neko razliko v tem, kako se lotevamo tega vprašanja v Kardifu oziroma v Bruslju. Dejansko v Bruslju se lotevamo, da jih stvari loče na Evropski parlament, se odziva na to in a, pač se sprašuje, ali potrebujemo več pravil, kar zadeva nacionalno vodenje in več kazni, recimo, kar zadeva proračuna. Dejansko a, smo zaključili, da moramo več evrov uložiti v prihodnje v Cardiffu, v moji, a, v moji prestolnice med navednicami. Dejansko se skrbimo eh, nad tem, koliko eh, bodo več plačali davkoplačevalci iz svojih žepov. Vemo, da je potrebno sprejeti trdne oziroma boleče odločitve, ampak moramo najprej ugotoviti, kako eh, se bo ta denar uporabljal. Se pravi, ne smemo samo povečevati evropskega proračuna v trenutku dejansko, ko se morajo odpovedati delu svojih pokojnin oziroma morajo zatisniti pasa. In uh, to je seveda uh, za številne uh, moje voljivce korak predaleč. Uh, nimamo dovolj uh, zadovoljivih delovnih mest uh, po, norm, po sprejemljivih standardih. Uh, in uh, zato nimajo veliko uh, spodbud za to, da bi vlagali še več denarja v Evropsko unijo. Seveda moramo reformirati evropsko vodenje, ampak v parlamentu se moramo spoštovati pritiske, katerim so izpostavljeni naši državljani in torej vse nenujne projekte moramo odložiti za to, da omogočimo, da se evropski proračun oblikuje tako, da bo odražal konkretne razmere naših delavcev. Hvala lepa, gospa. Ali ste pripravljeni? odgovoriti na vprašanje, ki bi bilo postavljeno v okviru postopka za modro kartico. Izvolite. Ali govornica meni, da tako imenovani evropski skladi, eh, na katere se je govornica navezovala, in ki eh, naj bi, iz katerih bi eh, tudi črpali voljivci iz njenega okrožnja. Gre enostavno za britanski denar, ki se vrača, ampak samo deloma eh, na britansko ozemlje. In sicer potem, ko je Evropska unija lepo, recimo, pridržala določen delež kot v igralnici in ali je to v skladu z evropskimi standardi, kot sogovornik ve, jaz zelo. A, sem zelo pozorna na to, odkot prihaja denar. Vsekakor moji voljivci v Walesu ugotavljajo, da imajo naložbe v ključnih projektih, kjer dejansko se ustvarja večji prihodek kot kjerkoli drugje v eh, Velike Britanije. Zato eh, jaz mislim, da se ta denar zelo pozitivno uporablja eh, v mojem volilnem okrožju. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Biski v imenu GUE NGL. E Hvala, gospod predsednik. Če so se šefi vlad in držav eh, dogovorili eh, za krizni mehanizem za ohranjanje stabilnosti v evrskem območju, potem to lahko samo pozdravim. Rezultati meseca dolgega dela eh, Task Force Kvan Rompoja za oblikovanje gospodarskega upravljanja pa um, niso dovolj Eh, pomembna je eh, močna kontrola nad proračunskimi eh, načrti, zato da se izognemo dolgoročnim defi deficitom. Previdna živitev pa bo lahko ogrožena. To se mi zdi ne samo kontraproduktivno, ampak tudi absurdno. Za dosedan s njimi izkušnjami za paktom stabilnosti in rasti se zdi, da se nihče ni nič naučil. Uh, visoko zadolženi eh, državi ni mogoče dodatno naložiti še denarnih kazni. Eh, prepoved bail-outa in eh, uničenje pakta stabilnosti spodkopava stabilnost. In Posledice krize se znova rešujejo na ramenih ljudi. Gre za socialni dumping, za rastočo brezposelnost, za manj sredstev za izobraževanje in to bo še povečalo obremenitev teh držav in upočasnilo njihovo okrevanje. Sploh ni nikakršnega eh, smisla. Um, nalagati um, pritisk na Irsko, uh, Grčijo in Portugalsko. Treba je odpraviti ekonomske razlike v Evropi, skratka gospodarsko upravljanje, ekonomi uh, eh, governance. Že, z, želimo socialno in pravično Evropo na temeljih solidarnosti. Primat uh, politike nad gospodarstvom mora ostati ohranjen oziroma mora biti ponovno spostavljen. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Faražu, sopredsedujočemu v skupini EFD. Dobar dan, predsednik Van Rompuy. Že eno leto ste na svojem mestu in zdaj pravzaprav fasada se postopoma ruši. Uh, In eh, morda bi vas moral celo se vam zahvaliti kot eh, predstavnik Eurospek skeptikov, ampak če si ogledamo malo dvorano danes, poglejmo obraze, poglejmo jezo, poglejmo uh, tudi strah. Dejansko uh, morda začenjamo razumeti, da je igre konec in v tem uh, zadnjem uh, trudu, da ohranjamo to, kar je na nogah, dejansko jemljamo demokracijo celotnemu sistemu. Nihte, nihče izmed vas se ničesar ni naučil. In vi, gospod Van Rompuy, ste povedali, da je evro prinesel stabilnost. Moral bi vam zaploskati, ker imate tako smisel za humor, ampak eh, pravzaprav to sploh ni miselnost bančnikov, vas, fa, vaš fanatizam vas nas eh, je eh, zavedel in dejansko to ni to, kar se dogaja v 21. stoletju, v, v globaliziranem svetu. Morda se to dogaja dogaja v Belgiji, kjer nimate vlade, ampak to ne velja za naše vlade, ki so uh, trdne in ki pač uh, trdijo uh, oziroma naše, za naše državljane, ki uh, si ne želijo te političnega razreda, si ne želijo Evrope. To mora iti v uh, smetišče pravzaprav. Zdaj uh, imamo tudi uh, hude razmire uh, na Irskem. Vem, da neumnost in pohlep mnogih irskih predstavnikov je privedla do te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 u trenutku ko vlada propade, nam pravijo, da eh, ne bi bilo primirno imeti splošne volitve v takem trenutku. Pot, tudi komisar Ren je rekel, da bi morali najprej eh, urediti svoj proračun, preden bi šli na volitve. Zato, da pač ljudje vedo, kdo smo. Vi ste zelo nevarni ljudi, vaša eh, obsedenost s tem, da ustvarimo to evropsko državo, pomeni, da ste pripravljeni celo uničiti evropsko demokracijo. To bo pomenilo brezpodobno brezposelnost in revščino za milijone ljudi. Na milijone ljudi bo trpelo zato, da vaši, vaša evropska sanja se bo lahko nadanevala, kajti naslednja na vrsti bo Portugalska. Uh, 135 odstotna, odstotni javni dolg v primerjavi z BDP-jem na portugalskem, mislim, da bo privedlo to državo na v iste razmere kot Irsko, potem bo sledila lahko tudi Španija in potem bomo že izkoristili ves denar iz sklada za to vrstne primere. Ampak vi ste ukradli ljudem tudi njihovo identiteto, demokracijo in to je vse, kar nam je še ostalo. Ostaja zdaj samo nacionalizem in nasilje. To je visoka cena, ki jo plačujemo, kajti ta Evropa evropska sanja dejansko uničuje evropske trga. Hvala lepa. Naslednji govornik na seznamu je gospa Angelika Vertman. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Za obladovanje obstoječe finančne krize potrebujemo eh, temeljne eh, rešitve eh, v gospodarskem upravljanju v Evropi. Okrepitev finančne discipline, nadzor ekonomske politike in izboljšanje koordinacije v kriznem menedžmentu. Okrepitev Eh, pakta stabilnosti in rasti eh, bi eh, nujno prispevala k povečanju ekonomske odgovornosti. Postopne sankcije bi lahko posegle v zgodni nadzor proračunskih procesov in konec koncev pomeni eh, novi krizni mehanizem to, eh, da med drugim naprimer banke in zavarovalnice postanejo bolj odgovorne. Apeliram na nje, eh, da prevzamejo več odgovornosti do davkoplačevalcev in samo še beseda v zvezi s Cancunom. EU želi govoriti z enim glasom. Ravno v teh težavnih časih je to šansa, naprimer na področju obnovljivih energij in na ta način bi Eh, se je okrepila tudi politika rasti v okviru EU. Hvala lepa. Zdaj prihajamo k naslednjim govornikom in sicer predajamo najprej besedo gospe Tisen za dve minuti. Izvolite. Eh, hvala, predsedujoči, spoštovani kolegice in kolegi, bančna kriza, ekonomska kriza, kriza eh, v proračunih v zadnjih dveh letih in pol eh, smo dejansko zelo osebno doživeli, kaj pomeni kriza. In eh, do sedaj so, mislim, da vlade v Evropi pravilno reagirale, okrepile so evro in tudi um, ECB nas je e, obvarovala pred večjo škodo. Skupaj smo se v Evropi naučili, da se solidarnost obnese. Dejstva pa dokazujejo tudi, da je potrebno nadaljevati za strukturnim prilagajanjem in uh, da potrebujemo gospodarsko upravljanje. Uh, predsednik sveta, morda bi ta kriza Eh, lahko bila nekakšno eh, svarilo, eh, ki bi nas povedla iz politične letargije. Javne proračune moramo korigirati, dolgoročno zadolžitev pa tudi vzpostaviti makroekonomska ravnovesja. To je potrebno za spodbujanje ekonomske rasti in za več delovnih mest in blagostanja. Upam, Eh, da eh, zavezujoči ukrepi nikogar ne bodo eh, prestrašili. Ni nas treba biti strah pred tem, da bi Evropska unija začela cveteti. Ne smemo delovati pod zunanjim pritiskom. Ukrepi, ki jih je izdelala delovna skupina, so nadaljevanje eh, pravil strukturnega prilagajanja eh, in polovica ukrepov eh, naj bi bila sprejeta v hitrem postopku. Pomembna je tudi postopek soodločanja, tako da ima parlament dovolj časa. Eh, in eh, Pandorine skrinice ne smemo odpirati. Eh, vi predlagate spremembo pogodbe in vzpostavitev stalnega kriznega mehanizma. Kje je pravzaprav Pandora? To se sprašuje. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod eh, Steven Hughes, eh, dve minuti ima na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz sem prepričan, da lahko vsi, eh, se, se lahko vsi strinjamo, da dejansko. A, bodi si ženske kot moški morajo prispevati eh, v tem trenutku. Dejansko imam občutek, da zadnje čase veliko časa in denarja zapravljamo in zelo malo odločamo za to, da rešimo tudi to, kar se dogaja na eh, Irskem. Kar zadeva tudi eh, davek v zvezi s finančnimi transakcijami, ta tema je bila na vseh različnih vrhih od marca do julija do oktobra, ampak zdaj bomo, se bomo s tem ukvarjali spet tudi decembra. EOPS na eh, decembrskem vrhu, ampak eh, potrebujemo korak naprej, kar zadeva finančno vodenje, potrebujemo solidarnost, potrebujemo vizijo, potrebujemo usklajevanje, ampak to, kar imamo, je zmeda, vzajemno nezaupanje in eh, torej to vodi v stalno nestabilnost. Nekaj, kar je jasno, je to, da pak stabilnosti ne bo dovolj, obstaja še vedno nevarnost, da tudi novi sistem, tako kot je bil predlagan, bo procikličen in torej bo kontraproduktiven za delovna mesta in rast. Monetarna in politična unija dejansko mora postati bolj, bolj učinkovita z boljšim gospodarskim usklajevanjem, ne pa z kaznimi. Poleg tega potrebujemo tudi nek sistem za skupno upravljanje zadolženosti, ki znaša več kot 600 odstotkov BDP-ja. Dejansko v tem smislu tudi prednosti evropskih obveznic so nedvomno so nedvomne in nedvoumne in torej dejansko potrebujemo praktičnega delovanja. Eh, temu vi dajate prednost, eh, ampak zdaj to dvoje moramo uskladiti in potrebuje torej gospodarsko usklajevanje z tudi tesnim nadzorom nad financami in torej gospod predsednik Van Rompuy res a, eh, je dozorel trenutek, da stopite v akcijo. Hvala lepa gospod Hughes, naslednji govornik je gospod Lamsford. Hvala gospod predsednik. Ena stvar mislim, da je pomembna, da jo razumejo državljanke in državljani. Evropska unija ni zadolžena. Mi govorimo o krizi zadolženosti v naših državah članic članicah Evropska unija je edina politična raven v Evropi, ki je brez dolgov. E, želim, da to tudi tako ostane. E, mi pa e, smo skupaj povezani v evrskem območju v obliki usodnostne skupnosti in, in to, kar pravita Rebeka in Martin, je, da dejansko manjka evropskega duha. Um, Komisija eh, mora izreči sankcije ne finančni ministri. Gospod Rompoj, v preventivni fazi eh, je bil avtomatizem žrtvovan. Finančni ministri morajo odločati. To so eh, tisti, ki so v državah članicah sprožili krizo. Kaj pomeni ekonomsko upravljanje? Vsi govorijo o tem. Kaj to konkretno pomeni? Ali dejansko želimo, da se Evropska unija meša v našo socialno politiko? To je veliko vprašaj pravni okvir, stimulacija rasti, to je vse eh, točno in pravilno. Javne finance eh, v državah članicah pa je treba urediti, to je tisti izziv, zato je evropski semester tako pomemben, zato je treba to implementirati. Hvala lepa. Modra kartica. Nekdo je dvignil modro kartico. Ja Ste član uh, Eh, Zvezne uprave FTP. Eh, ali je eh, vaša izjava tudi v skladu za zvezdno politiko ali pa to vaše osebno mnenje, mnenje grofa Lamsorfa. Ste pripravljeni odgovoriti, pravi predsednik? Ja, seveda sem pripravljen odgovoriti. Eh, kolega Šulc eh, je tudi član eh, zvezdnega predsedstva SDP in verjetno so, govori tudi o stvarih, ki se popolnoma ne prekrivajo z tem predsedstvom. Eh, no, jasno smo se eh, že do sedaj izražali in mislim, da gre dejansko za avtomatizem v preventivni fazi, eh, da se je to kritiziralo za jasnimi besedami, če bi prišlo do ehm, spremembe pogodbe, no ampak ta odločitev dovila je dejansko bila napaka. Ste zadovoljni, sprašuje predsednik? Prehajamo na naslednjega euh, govornika, gospod Lambert. V zadnjih 25 letih smo v mnogih državah članicah bili priča nekemu sistemu, ki je temeljil na uh, zadolžitvi. Ta uh, zadolžitev, ta dolg je financiral predvsem parabo in finančne špekulacije na mesto naložbe, medtem ko v preostalem svetu, na Kitajskem, Braziliji, v Indiji so začeli ulagati. Morda bomo v zgodovini zabeležili, da je prišlo do nekakšne zaustavitve Evrope. Seveda potrebujemo neko trdno uh, gospodarsko vodenje, ampak predvsem moramo uh, zatreti uh, Eh, požar, ki ga je povzročila zadolžitev, drugače bomo zanemarili realnost, ne bomo išli iz te krize, če ne bomo prestrukturirali eh, zadolžitve, torej dolga tam, kjer presegamo sposobnost vračanja dolga strani dolžnika, kajti eh, vsi smo upniki in dolžniki smo vsi krivi za kopičenje tega dolga. To je preseglo nas, naše sposobnosti, ampak upniki eh, so posojali tudi takrat, ko ni bilo razumno, kaj ti seveda potem bo vedno tam davkoplačevalec, ki bo poskrbel v primeru krize. Vsi morajo sodelovati pri teh prizadevanjih. Če, tako, če ne bomo tako postopali, potem se eh, nam je usojeno, da bomo propadli v Evropski uniji. Naši državljani se zlužijo veliko več. Hvala lepa lepa. Naša naslednja govornica je gospa Ford. Eno minuto, izvolite. To je razprava o gospodarskem vodenju. Številne države, vključno moja, se soočajo z težavnimi trenutki in eh, to eh, dejansko eh, zadeva celo Evropsko unijo in tudi Združeno kraljestvo mora ponuditi svojo pomoč. V tem trenutku ne smemo kazati s prstom na krive, ampak se moramo učiti iz naših napak in sprejemati boljše odločitve v prihodnje. Sredi novembra Grčija je dejansko spremenila svoje račune prvič v zgodovini in upam, da dejansko bomo končno uspeli stopiti na pravo pot dejansko moramo zagotoviti boljše računovodenje in boljše napovedovanje. Evropski svet je šel zelo daleč pri pripravi podrobnega načrta za zbiranje podatkov v evropskem semestru in to moramo sedaj začeti izvajati. Seveda moramo deliti dobre prakse med različnimi državami, ampak moramo tudi priznati, da niso vse države enake in dobro gospodarske vodenje, vodenje lahko dosežemo na različne načine, ampak mora biti, vedno biti v korist vseh. Hvala lepa lepa. Zdaj pa predam besedo gospede Brun za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa za. Eh, komisijo z mednarodnim denarnim skladom smo postavili zelo, eh, zelo stroga pravila. Sicer bomo nedvomno izgubili veliko delovnih mest na Irskem, davke bo treba povišati in to bo hudo darec za vse nas. Banke se bodo morali odpovedati svojim velikim dobičkom, kajti to je prizadelo predvsem najšipkejše sloje naše družbe. Ampak eh, pravzaprav moram, pričakujemo pravo pomoč od Evrope in to, kar dobivamo, ni prava pomoč, pomoč zato ji nasprotujemo. Zdaj, zdaj, ko je Evropska unija in mednarodni denarni sklad sta šla skozi naše račune, sta sklenile, da ne bo prišlo do nikakršne volitve pri nas, dokler ne bomo uveljavili novega a, proračuna. Ampak irska vlada noče iti po tej poti, ampak želi delovati za, samo v korist svojih bank in ne, in ne tudi v korist celotnega evropskega a, irskega a, naroda. Naslednji govornik je gospod Borgecio. Torej, kdor eh, kogar pogrešamo na eh, tej razpravi je dejansko gospod Triše v imenu Evropske centralne banke, če bi bili v uh, v eh, rimskem forumu, verjetno bi se obrnili na njega, vprašali v latinščini, zakaj eh, ga tu ni. Eh, pravzaprav se moramo izogniti temu, da pride do propada evra oziroma moramo preprečiti, da reševanje evra ne pomeni tudi uničenje našega gospodarstva. Potem, ko eurofilska politika od podja dalje je uničila naše gospodarsko tkivo, male in srednje velika podjetja, predvsem povzročilo brezposelnost. Zakaj države, ki so preživele krize, bi se bi morali izkrvaveti in se skoraj 100 milijardami evrov bi morali rileševati uh, eh, Irsko, ki se svojo davčno politiko je nelojalno konkurirala drugim državam. Kje je evropska gospodarsko, gospodarsko vodenje, če po a, stresnih testih Anglo-Irska banka je doživela pravi stečaj, kje je Triše, kjer je predsednik Evropske centralne banke. K sreči v Nemčiji obstaja ustavno sodišče ki bo razglasila za neustavno to odločitev, torej prenašanje tega bremena na druge države in torej na svidenje evro, na svidenje evro. Gospod Borgesio, naslednjič, ko boste imeli na voljo eno minuto, se prosim, te minute držite. Gospod Langen, dve minuti, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani, spoštovana predsednika, slišal sem veliko kritik glede odločitev, ampak predsednik Van Rompuy, veste, da ste imeli pri zaključkih delovne skupine še 20 odprtih točk in potem je bilo potrebno sprejeti odločitev. In vsi vemo, da sta dve največji evropski državi, namreč Nemčija in Francija, kršili pakt stabilnosti leta 2004 in zaradi tega so kritike predsednika Šulca povsem mimo. Namreč, če želimo okrepiti pakt stabilnosti in rasti, potem morajo države članice končno ta pakt tudi spoštovati. Kaj namreč koristi, kaj nam namreč koristi če krepimo ta pakt stabilnosti in rasti, če ga nihče ne spoštuje? Imamo šest zakonodajnih postopkov. Gre za dva predloga sveta in za štiri uredbe Evropskega sveta in pa Evropskega parlamenta. V postopku soodločanja bomo torej pri sprejemanju teh zakonodajnih uredb sodelovali in podprli bomo predloge Evropske komisije, potem pa se bomo o tem še pogajali z Evropskim svetom. In takšna je stvarnost. Torej, zakaj smo tako skromni in zakaj kritiziramo druge, namesto da bi izkoristili pravice in pristojnosti, ki so nam na voljo. Sedaj pa še k spremembi pogodbe. Po mojem mnenju, je eh, pogodba z 9. maja eh, dosegla meje možnega. Člen 122 spremembe oziroma tega člena države članice pravzaprav ne želijo, kajti Evropski parlament s tem dobiva več pristojnosti. Zato ne potrebujemo spremembe pogodbe, ampak potrebujemo zanesljivo osnovo, na kateri bomo delali. Potem se bodo vsa vprašanja rešila sama. Najlepša hvala, gospa Ferreira, za dve minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mehanizem solidarnosti za pokrivanje državnega primankljaja to ni sistem, ki bi bil uspešen in tudi nikoli ne bo uspešen. To sta pokazala primera Grčije in pa Irske. Gre zgolj za prehodni ukrep. Že od začetka gospodarske krize in krize evroobmočja bi morali ravnati drugače. Sedaj pa predsednik sveta predlaga revizijo tega sistema. Vendar pa Poleg tega pa eh, se predlaga tudi udeležba eh, zasebnega kapitala, zasebnega sektorja. To je predlagala gospa Merklova. Trgi eh, so zaradi tega povsem podivjali, kajti ta napoved je prišla prehitro. Potrebno je poskrbeti za sodelovanje, poleg tega pa je potrebno spoštovati tudi postopek soodločanja, ko gre za recimo davčno politiko. Ne moremo enostavno pozabiti na kakovost in sprejemati nova in nova pravila. Parlament mora aktivno sodelovati pri sprejemanju nove zakonodaje. Ampak mehanizmi za odpravo državnega dolga nikakor ne morejo biti sprejeti brez vključitve Evropskega parlamenta. Potrebujemo jasno evropsko strategijo, še prav posebej za to obdobje krize. Seveda je potrebno konsolidirati državne primankljaje. Poskrbeti moramo za to, da bo evro območje trajnostno zaščiteno in sicer z evropskimi investicijami in ne z medvladnimi odločitvami. Izhajati moramo iz realnega gospodarstva, to mora biti v središču naše politike. To mora zagovarjati predsednik Evropskega sveta, pa tudi predsednik Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod Piotrovski. Hvala lepa. Gospe in gospodje, kriza v evroobmočju je dejstvo, situacija je resna. Zaradi tega želijo nekateri spremeniti Lizbonsko pogodbo, ki smo jo z velikimi težavami že sprejeli. Stališče Nemčije in Francije je razumljivo. Državi ne želita plačati, plačati za krizo v Grčiji, na Irskem in druge. Po drugi strani pa je ponovno odpiranje Lizbonske pogodbe resen precedens. Evropska unija naj bi zaradi Lizbonske pogodbe bolje delovala. Torej je Lizbonska pogodba pravzaprav neuspešna. Če bomo sprejemali nova pravila, potem eh, to naj ne bi vplivalo le na evro območje, ampak na celotne finančne mehanizme. Kriza v Grčiji, nekateri pravijo, se ne bi pojavila, če bi Grčija obdržala svojo valuto namreč lahko bi poskrbela za devalvacijo eh, valute. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Mauro za dve minuti. Izvolite. Te, eh, un... Gospod predsednik, rad bi podal politično oceno tega, kar je bilo povedano v tej razpravi. Predstavniki glavnih političnih skupin v Evropski uniji zamerimo evroskeptikom, da ne verjamejo v Evropo. Vendar pa mislim, da je glavni problem, da v Evropo ne verjamemo niti mi. Zaradi tega ne moramo kreviti evroskeptike za tisto, kar je pravzaprav naša odgovornost. Mi smo glavne politične skupine v Evropski uniji. Zmeraj smo zagovarjali velike evropske ideale. Vse vlade, ki jih sestavljajo predstavniki naših političnih skupin, pa uh, mečejo vsak dan polena pod noge evropskim projektom. Zaradi tega uh, pogosto ne storimo tega, kar obljubimo. Imamo veliko odgovornost, namreč, če ne bomo uspeli v razpravo vključiti jasne projekte, recimo evroobveznice in tako naprej, uh, potem bomo z velikimi težavami obrazložili našim državljanom, da zastopamo tukaj iste stranke kot v državah članicah, kjer se pogosto trdi, da bomo iz krize lahko izšli le, če bomo zmanjšali porabo na evropski ravni. Ne pozabimo na sam evropski projekt, na duh evropskega projekta, ki se bo izgubil. Najlepša hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Podimati za minuto in pol. Najlepša hvala. Pomemben zaključek zadnjega vrha je, da trgov nismo uspeli pomiriti. Nismo jih uspeli stabilizirati in zastaviti si moramo vprašanje, zakaj. Če pozabimo zgolj na tržno disciplino, potem Je za trge pomembna tudi kohezija, stabilnost znotraj evroobmočja? Imamo celo vrsto držav članic, ki so se združile in ki želijo uvesti stabilen krizni mehanizem. Vendar pa se hkrati pod vprašaj postavlja tudi pomen tega mehanizma tako trgi pričakujejo le dodaten dobiček od naslednje krize. Potem je pod, bil podan predlog, da bi vključili tudi zasebni kapital. Zakaj ne bi imeli na evropski ravni organ za denarno politiko? Kar pa zadeva proračunsko disciplino, mislim, da obstaja tukaj še velika vrzel, ki jo bo potrebno zapolniti resno moramo razmisliti o skupnem upravljanju stroškov in sicer z euroobveznicami. Next... Najlepša hvala. Naslednja je gospa Hübner za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Naj začnem z naslednjim. Načela konkurenčnosti se bodo v državah članicah razlikovala tudi v prihodnosti. Zaradi tega bo evropsko upravljanje še zmeraj šipko in v nastajanju. Zaradi tega je izjemno pomembno, da Evropska komisija razmisli o novih elementih gospodarskega upravljanja že za obdobje 2011. Na ta način bi se okrepila operacijska sposobnost Evropske unije. Razumem, da bi sistem avtomatiziranih sankcij zahteval spremembo pogodbe. Trenutno eh, pa nas pogodba omejuje. Zaradi tega zaupam Evropski komisiji in Evropskemu svetu, da boste storila vse, kar je v njuni moči in eh, da ne bo prišlo do podaljšanja celotnega postopka. Sistem temelji na posameznih državah članicah, ki ne spoštujejo eh, pakta stabilnosti in rasti. To pa bi lahko imelo negativne zunanje posledice. Posledice za evroobmočje eh, pa eh, tudi za celotno Evropsko unijo. Potrebno je poskrbeti za gospodarsko okrepitev celotne Evropske unije. Pregled eh, gospodarskega upravljanja bi zahteval veliko časa, tega časa pa nažalost nimamo. Evropska komisija je pridobila že veliko znanja o gospodarstvih 27 držav članic. Zato vas prosimo, da zagotovite odgovornost in povezavo med eh, zunanjo in pa notranjo dimenzijo. Najlepša hvala, naj pozdravim delegacijo iz eh, EFTE in sicer naše kolege iz Lindensteina, Islandije. Ta delegacija je za nami na tribuni in veliko veselje mi je, da jih lahko pozdravim v Evropskem parlamentu v eh, Strasburgu, kjer boste sodelovali pri eh, skupni